gospod predsednik dober dan gospe in gospodje s tem otvarjam našo uh, sejo člen dvesto šestnajst eh, poslovnika mi nalaga da vam povem da nobenih predlogov sprememb včeraj do osem trideset nismo dobili torej ostane dnevni red tako kot je bil predlagan Prehajamo na točko dnevnega reda, prednostna razprava. V imenu sveta dajem besedo gospodu Leškevičiusu. Dobar dan, gospod predsednik, spoštovane poslanke in poslanci, podpredsednik komisije. V veliko veselje mi je, da lahko sodelujem na tem eh, zasedanju ki razpravlja o pripravah na zasedanje Evropski svet, zasedanje Evropskega sveta, kjer se bomo pogovarjali od obramne politike.